kozmetiki je veliko nanodelcev, to je že na trgu, vendar pa to ni več v našem dosegu, v našem delu, na našem delovnem področju. Morda sveda nas zanimajo podatki, ki um, na teh področjih, kajti to bi lahko bilo pomembno tudi za oceno tveganje pri, hran, pri hrani, vendar pa mi ne ocenjujemo nanodelcev, ra, razen če bodo uh, vključeni in bodo del torej hrane ali pa krme oziroma postopkov. Kar pa zadeva uh, eh, GSO, tukaj je bilo kar nekaj vprašanj in začela bi z priporočilom, ki ga je izdal svet decembra 2008. Svet je izrazil priporočilo glede ocene tveganja na evropski ravni in zlasti glede dela EFSE. Natančno smo prebrali to priporočilo. Vidimo, da podpira delo EFSE, zdi se nam da nas podpirajo, torej ne pravijo, da je vse dobro, vendar pa nas podpirajo. Vidimo, kako pomembno je znanstvena ocena tveganja glede uh, varstva ljudi in okolja. To je ključnega pomena, to je korak uh, k doseganju cilja, to je zelo pomembno. Ukvarjamo se z priporočili sveta. Zlasti imamo tukaj dve glavni priporočili glede našega dela da moramo okrepiti transparentnost našega dela in prizadevamo si, da bi to dosegli. Če želim to orisati, 14. in 15. septembra tega leta smo imeli v Bruslju konferenco znanstveniki iz različnih držav članic, člani našega sosveta, eh, pa tudi člani posameznih držav članic, ki so vključeni v oceno tveganja DSO. E in potem smo imeli tukaj tudi strokovnjake iz nevladnih organizacij, recimo Greenpeace in tako dalje. Drugi primer tega je petkov sestanek, kamor smo povabili Greenpeace in Friends of the Earth, ki so z nami razpravljali o o 810. Nekatere, nekatere um, države so izdale svoja, uh, svoje komentarje in o tem smo razpravljali. Eh, tukaj je prišlo do nekega nesporazuma pri priporočilih, ki smo jih mi izdali pri oceni tveganja, pri spremljanju uh, programa spremljanja GSO. E in tukaj potrebujemo več prizadevanj ocenjevalcev tveganja, kaj ti to je kritičnega pomena za kakovostna ocena tveganja, ki jih EFSA izdaja. Potrebujemo več podatkov pri spremljanju in nadzoru. Z Greenpeaceom in Friends of the Earth smo razpravljali tudi način, kako delamo in o priporočilih sveta glede naših ocen tveganja. pomembno priporočilo sveta je zadevalo tudi naše sodelovanje z državami članici, članicami. Verjetno vsi veste, da smo 800, glede MON 810 imeli veliko varovalk in tukaj gledamo na eh, dialog z državami članicami in skrbimo za to, da so naša znanstvena mnenja vključujejo vsa, vsa, vse točke, ki, vsa vprašanja, ki jih zastavljajo strokovnjaki iz držav članic. In tukaj smo pripravili um, dolgo prilogo, to je priloga G, kjer smo zbrali vse pripombe držav članic in kjer odgovarjamo na vsak, vsako pripombo, ki smo jo prijeli pri svojem delu. To zadeva tako GSO, kot tudi vsa druga področja, kjer smo dejavni, skrbimo, da vključujemo tudi manjšinska mnenja. To se je zgodilo v EFSI, da po nekaj tednih ali mesecih, ko so naši sosveti že bili dejavni, da nismo uspeli um, dobiti soglasja. In imamo kar nekaj primerov, kjer imamo manjšinska mnenja, ki so jih izdali, eden ali sta jih izdala dva, recimo člana sosveta. To se je zgodilo v sosvetu glede dobrobiti živali. Potem nedavno se je to zgodilo pri skupnem mnenju glede eh, GSO in proti mikrobni rezistenci ki naj bi jih GSO posredovali v okolje. Potem tudi eh, to se je zgodilo pri eh, mnenju glede rastlin, zlasti je šlo tukaj za hraste. In torej ne skušamo pridobiti vedno soglasja, samo da bi bilo same sebi najem, ampak skrbimo za to, da če so manjšinska mnenja, to tudi omenimo v svojem mnenju, opišemo in poskrbimo, da je to na voljo tudi javnosti. Tega ne skrivamo in to je vodilo našega dela. Potem skrbimo tudi za to, da izrazimo negotovost. Kot sem že povedala, zna, pri znanosti gre za vprašanja in dvome in na vseh področjih, kjer izdajamo eh, ocene tveganja, ne moramo reči, da je to sto odstotno. Včasih nimamo dovolj podatkov in obstajajo, tve, obstajajo dvomi in poskrbimo za to, da to tudi zapišemo. Naš znanstveni odbor je pripravil um, usmeritve za naš sosvet o tem, kako zapisati take dvome in pomisleke. Težko je to na posameznih področjih, recimo, ko govorimo o novih tehnologijah. Tam je negotovosti veliko. Govorili smo recimo o mnenju o kloniranju, tam nismo imeli veliko podatkov in zelo težko je bilo izdati oceno tveganja, čeprav smo napisali, da na podlagi podatkov, ki smo jih imeli na voljo in seveda smo poskrbeli, da smo izrazili tudi negotovost, tam smo povedali, da glede varnosti hrana, hrane pri kloniranju, da je, ni veliko verjetno, da bi nas to skrbelo, vendar pa imamo kar nekaj pridržkov, kar zadeva uh, varnosti uh, krme za živali. Eh, ni nas, ne bojimo se izzivov, mislimo, da je znanost tudi razprava in da je treba razprava, razpravljati in predstaviti svoje argumente in zato skrbimo za kakovost dialogo, za dialog. Recimo, omenili ste 800, Monsanto 863 glede uporabe statističnih podatkov pri oceni tveganja. Takoj, ko smo objavili študijo, smo se odločili, da jo bomo znova pregledali in delali smo znotraj institucije z našimi strokovnjaki notranjimi in zunanjimi strokovnjaki za statistiko, zato da je sosvet za GSO imel, dobil oceno te študije. Potem smo pripirjali dve statistični metodi, tisto, ki jo je uporabila EFSA in tisto, ki je bila uporabljena pri, v članku, ki je bil objavljen. In čeprav smo priznali, da študija, ki je bila objavljena, da je bila ta študija dobra in da jo je bilo mogoče uporabljiti kot dobro meteorologijo smo povedali, da to ni imelo vpliva na našo oceno tveganja, kajti nismo imeli bi, podobnih, podrobnih bioloških podatkov glede teh dveh različnih metod. Žal mi je, če sem tukaj zelo tehnična, ampak želim povedati, da nas v EFSI ni strah izzivov in želimo slišati tudi o novih znanstvenih m, mm, dokazih in ni nas, ni nas bilo strah, da za kakšne proizvode, ki so se dolgo uporabljali v Evropi na podlagi novih eh, znanstvenih podatkov, smo ugotovili, da je treba znova pregledati, kakšni so ti, eh, eh, kakšni so ti izdelki, recimo tukaj govorim o aditivih in ojačevalcih okusa. Omenila sem že pomen eh, spremljanja in nadzora, to je nekaj, kar bi kjer bi se morali še bolj prizadevati. Tukaj ne gre samo za odgovornost EFSE, da izvaja ta program spremljanja, vendar pa moramo mi opozarjati uh, izvajalce ocen tvegan na to in to smo tudi počeli redno in uh, dober primer je RL. Potem, potem o, o netoleranci na nek GSO. Tukaj vam je žal, da, če sem prav razumela, da nismo sist sistematično zahtevali um, 90 dni od vlagatelja vloge. Pogledali smo svojo metodologijo na tem področju in opisali natančno, kdaj mislimo, da je pomembno zahtevati 90-dnevni špročitveni rok v um, kontekstu seveda GSO. Seveda tukaj ne bi želela bolj podrobno opisovati kriterijev, vendar pa uh, tega ne priporočamo sistematično GSN-u in to je v skladu z mednarodnimi uh, OECD standardi glede herbicidov je eno izmed naših priporočil. In tukaj seveda ne želimo se izogniti oceni tveganja, vendar pa ena od naših priporočil je tudi nadzor potem, ko je že izdelek na trgu in spremljene. Kaj ti zagotoviti moramo, da da ne pride do razvoja rezistence v okolju. To je eno izmed priporočil, ki smo jih izdali. Sveda pa bom z veseljem še odgovarjala na daljno vprašanje. Hvala. Ja, dank, das... Najlepša hvala. To je bil sklopor vprašanj za vas. Zelo izčrpno ste odgovorili na ta vprašanja. Vaš organ je vedno v središču pozornosti. Eh, zelo dobro je, da je toliko zaposlenih tam zelo zadovoljnih, tudi ponosnih na to, da tam delajo. Seveda je eh, lepo delati na tem področju, skrbeti za varnost hrano, za varnost zdravja potrošnikov in tako dalje in zagotoviti, da je hrana zdrava in varna, da zagotovimo, da ni nobenih škodljivih snovi v hrani in da ostanemo zdravi. Med koordinatorji se bomo dogovorili, kdo bo kontaktna oseba za vašo agencijo. Povabili ste nas tudi v Parmo vsake dve leti pošljemo iz odbora delegacijo v to agencijo. Leto 2009 bo zopet napočil čas za to. Lahko vam zaželim samo vse najboljše in veliko uspeha. Vidimo se zopet tukaj v odboru ali pa mogoče celo v parmi. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi. Danes imamo kratko sejo, če se strinjate. Bomo sedaj nadaljevali s točko 5, kjer sem sam poročevalec, zato ker imam obveznost potem nekje druge, gre za postopek komitologije. Uh, gre za to, da Evropski parlament lahko izvaja svoje pristojnosti v postopku komitologije. V zadnji fazi tega postopka, ki se imenuje omnibus, kajti v svežnju je veliko zakonodajnih aktov, nam je komisija dala v pregled dve direktivi gre za direktivo o zdravju živali. In gre za direktivo o registraciji goveda in govejega mesa. Pristojni odbor je odbor za pravne zahteve, zadeve mi pa podajamo mnenje. sekretarjatom smo našli devet točk, kjer želimo dodati besedilo, kjer piše, da je treba določbe spriti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. Gre za enostavno zadevo, nekaj dosti povedati glede tega. Jutri se o tem odloča odbor za pravne zadeve, zato je treba o tem glasovati danes v našem odboru, da lahko potem mnenje pošljemo v odbor za pravne zadeve. Ste mogoče vi, člani tega odbora, ogotovili, da je to treba dodati še pri drugih odstavkih v direktivi? Ne, potem predlagam, da glasujemo v sklopu, gre namreč za eno in isto zadeva? Ne? Glasujemo posamično? V redu. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdržuje? Sprijeta. Torej, obstaja odpor v odboru. Torej, predlog spremembe dve. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Se kdo zdrži, sprejeta. Prej so jim bili tri, kdo je za, proti. Se kdo zdrži, sprejeta. Prej so jim bili štiri, kdo je za, proti, držani, sprejeta. Prej so jim bili pet, kdo je za, proti, držani, sprejeta. Prej so jim bili šest, kdo je za, proti, držani, sprejeta. Predlog spremembe sedem, kdo je za proti držani sprejeto. 3 spremembe 8, kdo za, proti držani sprejeto. Predlog spremembe 9, kdo za, proti držani sprejeto. Sedaj bomo šli na končno glasovanje o tem mnenju, kdo je za, ali komu. Hvala, kdo proti, se kdo zdrži. 26 glasov za, eden se je zdržal, torej mnenje je sprijeto, najprej hvala za vaše sodelovanje. Sedaj pa predsedovanje predajam Korin Lepaš za točko 4 na našem dnevnem redu. Ça marche. Donc. Euh, torej, gre za osnotek poročila o predlogu sklepa sveta o odobritvu imenu Evropske skupnosti sprememb priloge 2 in priloge 3 konvencij o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika, tako imenovana konvencija OSPAR, in sicer v zvezi s hranjevanjem tokov oglikovega dioksida v geoloških formacijah. Poročevalka je Ana Rosbach. Ne vem, bi morda gospe Rosbach dala besedo, verjetno bo najbolje tako, da dam besedo kar gospe Rosbach in nam podate poročilo o poročilu. Ospa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ospar, ne vem, če veliko ljudi eh, ve, zakaj gre pri tej konvenciji. Za nas pa to pomeni mehanizem za zaščito morskega okolja v severovzhodnem Atlantiku. Imamo tudi konvencijo Ospar. Ospar je bil mišljen kot mehanizem za sodelovanje med 15 državami članicami, državami in Evropsko skupnostjo. leta 1992 je bila sprejeta tudi konvencija iz Osla leta 1994, pa je bilo to sprejeto v konvenciji iz Pariza glede industrije na morju. Leta 1992 smo združili te dve konvenciji, leta 1998 pa smo k temu dodali tudi škodljive vplive človeških dejavnosti, torej nasneževanje zaradi škodljivih vplivov človekovih dejavnosti. Belgija, Danska, Nemčija, Finska, Francija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Islandija, Norveška in Švica so pogodbenice te konvencije verjetno se vam zdi čudno, da je vključena tudi Finska, vendar eh, gre za to, da je na Finskem nekaj rek, ki se izliva v severovzhodni Atlantik. V Ostendu je bil sprejet amandma k tej konvenciji. Sprejete pa so bile tudi priloge, oziroma spremembe prilog 2 in 3. gre torej za tokove CO2. -ja. S tem bi dobili pravno podlago za shranjevanje oglikovega dioksida. Predloga sprem si lahko sami preberete. Več, ko sem prebrala o tej temi, več vprašanj si zastavljam. In če si pogledate zemljevid in vse države, ki so vključene v tej konvenciji, postane jasno, da je srednji atlantski območje tudi del tega. Torej imam vprašanje tudi za komisijo. Veliko teh vprašanj pa je povezanih tudi z našo zavestjo kot politikov. Imamo tudi veliko študij, ki se okvarja z drugimi viri onesnaževanja v morskem okolju. Govorim predvsem o jedrskih odpadkih, kakšna pravila lahko imamo, če gre za geološko aktivnost, torej, če pride do udora vode v eh, nahajališča, skladišča, kaj se potem zgodi kaj se zgodi, če prije do ohajanja iz teh najališč, kakšen bi bil vpliv, takojšnji vpliv na morsko okolje, kakšne bi bile posledice nesreče in kdo bi bil odgovoren za to, so, kakšni so ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, če bi prišlo do nesreče v mednarodnih vodah. imamo oceno tvegan, takšno kot jih poznamo v primeru jedrskih nesreč, tega mogoče nimamo, koliko energije je treba porabiti za to, da usmerimo te tokove CO2 eh, v geološke formacije, verjetno to ni preveč poceni. Gre za nacionalne ali evropske pobude. shranjevanje CO2 pomeni, da se ukvarjamo s simptomi, ne pa da odpravljamo vzroke probleme. Torej, potem imamo tudi Kitajsko in Indijo. Um, glede varnosti shranjevanja CO2, te države si mogoče ne morejo privoščiti enakih varnostnih standardov kot mi in zato bi lahko prišlo do težav. In še za konec, je to najboljša rešitev za problem CO2 -ja? ali pa bi bilo bolje, da bi namenili sredstva raziskovalcem, da ugotovijo boljše načine za ponovno uporabo odpadkov, da bi mogoče ugotovili nove vire energije iz teh odpadkov. Euh, Hvala lepa, gospa poročevalka, za to poročilo, hvala tudi, da ste nas eh, opomnili in eh, nas tudi opozorili na našo odgovornost, še posebej glede tistih zadev, ki jih morda ne poznamo. In eh, mislim, da je vse kar na nas, na predstavnikih državljanov Evropske unije, da bdimo nad tem. Torej, hvala še enkrat. Zdaj bi dala besedo poročevalcem v Senci. Gospa Makunajte. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi. V imenu skupine EPP bi rada predstavila naše stališče v zvezi s tem dokumentom. Naša politična skupina v Evropskem parlamentu si je stavi, zastavila cilj na področju politike o podnebnih spremembah, da zmanjšamo porast eh, temperature na dve stopini Celzija. Želimo tudi zmanjšati izpuste CO2 ja za 30 odstotkov. Tukaj pa govorimo o spremljah prilog 2 in 3 konvencije OSPAR in to predstavlja napredek z tehnološkega vidika za zmanjševanje podnebnih sprememb. S tehnološkimi spremembami je postalo možno, da zajemamo CO2 in jih potem shranjujemo v geoloških formacijah na morskem dnu. S tem bi jih izolirali od atmosfere. V imenu naše politične skupine bi pozdravili tehnološki napredek in tudi pozivamo Evropsko unijo, da čim prej ratificira te spremembe prilog. Konvencija OSPAR temelji na načelu, da je treba zagotoviti vse, da se prepreči onesnaževanje, ki bi negativno vplivalo na morsko okolje in tudi na človeško zdravje. Pri vseh teh dejavnostih je treba preprečiti negativne vplive na okolje in na človeka, človeška bitja. Prihajam iz Litve, iz okolice Baltskega morja. To morje je eno najbolj onosnaženih v Evropi. Še posebej v naših in sosednjih državah se zavedamo kakšen je negativni vpliv škodljivih snovi, ki so zakopane na morskem dnu na živa bitja. Pri vprašanju gradnje plinovoda Severni tok se pojavljale skrbi glede negativnih vplivov na okolje. Seveda se zauzemamo za tehnološki napredek in za potrebne zakonske spremembe, vendar pa je treba povdariti našo odgovornost do zaščite morskega okolja. Zelo previdno moramo ravnati za to, da zagotovimo ravnovesje med zmanjševanjem CO2 in zaščito morskega okolja. Hvala lepa, gospod Arsenis. Thank you, Ms. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Iz leta v leto se vedno bolj zavedamo pomena naravnih virov in ekosistemov, ko govorimo o zmanjševanju podnebnih sprememb. Govorimo tudi o oških rešitvah za zmanjševanje podnebnih sprememb podnebnih sprememb. Te tehnične, tehnološke rešitve pa imajo včasih tudi lahko negativne posledice za naše okolje. Govorimo tukaj v tem poročilu o shranjevanju CO2. -ja. Ta tehnologija je v praksi še ne preizkušena in mogoče bi lahko prišlo do nepredvidenih posledic za okolje in za morje. prišlo je do podobnih projektov v Nemčiji, na nizozemskem in civilna družba je tam protestirala pred neželenimi posledicami za okolje. Sedaj pa govorimo o projektu za Atlantik, kjer ni civilne družbe in mi smo tisti, ki moramo razpravljati o ukrepih za to, da bi lahko preprečili negativne posledice. Tukaj sta pomembni dve vprašanji. Pogledati je treba, kakšen je vpliv teh projektov na biotsko raznovrstnost in tudi za okolico Atlantika. Biotska raznovrstnost je najcenejši način za reševanje podnebnih sprememb in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naj se vrnemo na najpomembnejše vprašanje tega meseca na Kopenhagen. Kritizirajo nas, da ne delamo dovolj za to, da bi sprožili nizkooglično gospodarstvo in da bi resnično spodbujali zmanjševanje porabe energije. Zagotoviti moramo, da ta projekt ne bi pošiljal napačnega sporočila in da bi to sporočilo pomenilo, da ni treba zmanjšati izpustov CO2. Hvala lepa, Chris Davis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Jaz sem bil tisti poročevalec, ki sem obravnaval direktivo o geološkem stranjevanju eh, oglika in, eh, oziroma CO2. In nekatere teme, ki se tukaj porajajo, so ponovitev tistih razprav, ki smo jih imeli že lani. Prioriteta, ki jo je treba pripisati razvoju te tehnologije, pa ostaja na enaki ravni. 25% vseh emisij CO2 v Evropi izhaja iz eh, premoga. Če k temu dodamo še druge vire proizvodnje elektrike iz fosilnih goriv, torej plin in nekaj nafte, potem ugotovimo, da 40% vseh emisij v Evropi lahko zmanjšamo, vsaj posledice teh emisij lahko zmanjšamo z uporabo te tehnologije. Na kitajskem zdaj slišimo, da prihaja do velike ekspanzije obnovljivih virov energije, ampak to še zdaleč ni niti blizu eh, širitvi uporabe premoga. Vsakih nekaj dni odprejo neko novo elektrarno na premog. Agencija za varstvo okolja napoveduje, da se bo do izpusti CO2 povečali za več odstotkov v naslednjih letih. In eh, ne glede na to, koliko investiramo v jedrsko energijo, bo treba in v obnovljive vire energije, bo treba na nek način rešiti problem teh emisij, ne da bi uporabili tudi hm, tehnologijo zajemanja in shranjevanja oglike. Vseh teh tehnologij še nikoli nismo uporabili v nekem skupku, da bi to preizkusili pri velikih elektrarnah. Vendar je zdaj Evropska komisija odobrila, da bi se eh, kakih pol duceta demonstracijskih projektov vendarle financiralo v okviru programa živitve gospodarstva. V prihodnjih dneh naj bi dobili več podatkov o tem, po podatkih, ki jih je objavil Reuters, naj bi vsak tak obrat prijel 180 milijonov evropskih eh, subvencij. Gre za obrate v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, na Polskem, v Nemčiji in, če se ne motim, v Italiji. In eh, do konca oktobra upamo, bo sta komisija in svet dosegla tudi dogovor o tem, kako uporabiti naslednjo potencijalno količino subvencij, ki jih je parlament dal na voljo lani, da bi omogočili uporabo določenih kvot za trgovanje z emisijami eh, in sicer na ravni več milijard. In upamo, vsaj jaz upam, da bo ta svežen dogovorjen tam konec oktobra in da se potem lahko začne z dejanskimi schemami. Poročevalka je izpostavila kar nekaj zanimivih vprašanj. Treba vedeti, da gre tukaj za direktivo. Direktivo Evropske unije, ki določa, da ko se izda licenca za neko območje shranjevanja, ne sme prihajati do kakršnih koli nepredvidenih izpustov. Pa tako je potrebno zagotoviti neko dolgoročno odgovornost. In uh, sicer govorimo tukaj o severovzhodnem Atlantiku, eh, daleč za mejami Evropske unije. In kaj je zdaj z odgovornostjo? Eh, ni mi popolnoma jasno, kam uh, se potem sploh lahko obrnemo, da zagotovimo, da bodo uh, določila naše zakonodaje spoštovana tam nekje globoko v oceanih. In edino, kar lahko povem ob koncu, je, da je namen tega predloga pač ta, da zagotovimo skladnost med evropskimi pravili in pravili, ki jih določa OSPAR. Pomembno je, da se zagotovijo enaki varnostni mehanizmi, kot jih imamo v naši zakonodaji. Torej, da imamo enake v naše zakonodaje v osparju. Prav tako je pomembno, da ta tehnologija zdaj preide iz preizkusne laboratorijske faze v fazo dejanskih demonstracijskih projektov. Rečeno je bilo, da je to tako, kot če bi zakopavali smeti, ampak CO2 je neka naravna snov. Ko vrtamo v zemljo, iščemo nafto, pogosto naletimo tudi na CO2. Tako da to ni nekaj, kar bi bilo nekaj novega. To ni tudi ne neka trajna rešitev za naše probleme, je pa to ključnega pomena, če želimo problem globalnega segrevanja kakorkoli reševati. Bolje je, da CO2 iniciramo kilometre globoko v zemljino skorjo, ker bo to verjetno se tudi Eh, strdilo in ostalo, bolj ali manj zavedno, kot če to spuščamo v atmosfero in povzročamo težave s podnebnimi spremembami in eh, globalnim segrevanjem tudi za prihodne generacije. Hvala lepa, Chris Davis, gospod Debran. Hvala lepa. Vsekakor sem naklonjena vprašanjem, ki so jih izpostavili kolegi tudi sama bi vsekakor podarila vse te probleme, ko sem bila sama poročevalka vsem za tiste del direktive, o kateri danes tukaj govorimo. Mislim, da je res ključnega pomena, da si pogledamo to, kar pravi Chris Davis. In bistvo je, po mojem, to, kar je dejal na zadnje. Namreč, glede na to, da smo to razpravo že imeli, glede na to, da že imamo direktivo in glede na to, da koliko razumem to, o čemer danes tukaj govorimo, predstavlja zgolj neko zakonodajo, ki nam bo omogočala to, da direktive, ki smo tako ali tako že izglasovali, zdaj unesemo še v konvencijo. Če gre torej za to, potem si moramo biti popolnoma na jasnem, glede tega, da to, kar smo izglasovali, Jani, z vsemi varnostnimi mehanizmi, z vsemi težavami, ki smo jih imeli, da smo prišli do tega, kar imamo in da imamo zdaj nekaj, s čimer smo pokriti v narekovajih, moramo paziti, da tega zdaj ne zgubimo v okviru osparja. To je zdaj nekaj, kar gre preko meja Evropske unije in mislim, da moramo vsekakor zagotoviti, kot rečeno, da se konvencija OSPAR spoštuje in da na ta način zdaj tudi izvajamo to, kar smo tako rekoč že izglasovali pri omenjeni direktivi. In to torej pomeni, da mora biti ta inštrument popolnoma skladen z direktivo, kar zadeva. Eh, varnost, kar zadeva odgovornost in eh, mislim, da je potrebno zadevo natančno preučiti. Hvala lepa za vaš prispevek. Tudi gospod Šnelhart je prosil za besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dame in gospodje, mislim, da smo v zadnjem sklicu zelo intenzivno obravnavali tehnologijo shranjevanja oglikovega dioksida. In eh, Chris Davis je že dejal, in prišli smo do sklepa, ki je bil zelo, zelo dolnosežen. In na začetku sem bil vedno nenaklonjen te tehnologiji shranjevanja CO2, ampak razprava je pokazala eno. Če želimo zmagati v boju proti podnebnim spremembam, potem se moramo lotiti CO2. In preprosto moramo pač najti, razviti metode in tehnike, da CO2 ne bo uhajal v ozračje. In pri vsem napredku, ki ga imamo pri obnovljivih virih energije, eh, moramo vendarle vedeti, da bo premog v naslednjih 30 letih še naprej eden najpomembnejših nosilcev energije, potem lahko sprememo samo dve odločitvi. Ali ugasnemo luč ali pa začnemo CO2 na nek na drugačen način eh, odpravljati iz atmosfere. In mislim, da smo tukaj na kar dobri poti. Prihajam iz Nemčije, iz zvezdne eh, dežele, kjer smo imeli pred časom demonstracijski projekt, kjer se ta tehnologija že uporablja. Seveda je to v tem trenutku še vedno veliko vprašanje, eh, kar se deva stroške, res, ampak to, kar sem sam tam videl in to, kar sem sam tam domel, je, da je ta tehnologija že zelo, zelo napredna in zadeva funkcionira zelo dobro, kajti eh, CO2 se ne vnaša v zemljo v obliki plina, ampak v obliki tekočega CO2. In zato mislim, da je zato zelo pomembno, da se te spremembe v prilogah 2 in 3 tudi sprejmejo in zato je pomembno, da tudi mi tukaj potrdimo, da se lahko uporabi ta možnost. Zdaj, kdaj bo zadeva dejansko v uporabi, o tem ne moremo zdaj govoriti, ampak če bomo to zdaj zavrnili, potem bomo eh, tudi to možnost odložili in vse možnosti eh, moramo eh, dati na voljo tej tehnologiji, da ne bo prišlo do nadaljnih zamud. Eh, pomembno je, da o tem seveda razpravljamo, ampak tukaj na tem mestu zdaj lahko tej spremembi zgolj pritrdimo. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala. V prejšnji nem zakonodajnem obdobju smo že na široko razpravljali o tej tehnologiji. Menim, da to ni rešitev ravno zaradi tega, ker približno tretjina proizvedene energije bo morala biti namenjena kompresiji in shranjevanju. In zato je tukaj gre objektivna za neke vrste odlagališča. ki se uporablja za nekaj, kar moramo odvreči, ker ne vemo, zakaj bi uporabili. Menim, da bo stvar seveda šla naprej, vendar pa se ne strinjam z finančnimi sredstvi, ki jih je treba nameniti. To mora izhajati iz sistema mission trading. trading ki bo moral razmisliti, ali bo to uporabil. Dolgoročno bodo obnovljivi viri energije uporabljeni. Poleg tega obstaja zajemanje in shranjevanje oglja ki, kjer ne gre za odlagališče, ampak za um, neke vrste mm, zno, n, ponovno uporabo rastlinskega oglja, ki ga lahko pomešamo z zemljo in tako izboljšamo plodnost tal in tudi izboljšamo kakovost vode. To pomeni aktivno zajemanje oglika. In to bi morali veliko bolj poudarjati in promovirati, kajti v tem primeru gre za tehnologijo ponovne uporabe, aktivne uporabe oglika za pozitivne namene. Ne pa ne gre za preprosto odlagališče. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Prodi. Dobro, če ni več prošen za besedo, potem besedo vračam poročevalki. A ne. Mislim, da moram najprej dati besedo še komisiji, če se ne motim, ne? Tako je. Evropska komisija, potem pa poročevalka. Thank you. Uh, in fact, it's Scott Brockett. Hvala lepa. Ja. Scott Brockett je generalni direktor za okolje iz Evropske komisije tukaj, ne pa Carlos. Samo par zadev v zvezi s tem, kar je bilo povedano. E, zajemanje in sredevanje oglika nam bi bila tehnologija za oblaženje eh, e, podnebnih sprememb, ampak tudi e, vidiki človekovega okolja in zdravja so tukaj zelo pomembni. Ko je bila direktiva 39 sprejeta z strani obeh institucij junija letos, eh, je bilo izrečeno, da se je s tem eh, spremenilo bolj malo, ampak mi trdimo, da ne, da smo na ta način ustvarili robustno okolje za eh, reguliranje področja shranjevanja oglika. In takšno obliko shranjevanja se lahko uporablja, če ni tvega, da bo prihajalo do uhajanja CO2 in do Eh, negativne posledice na okolje. Če do tega vendarle pride, pa je potrebno sprejeti eh, ustrezne ukrepe. In ti korektivni ukrepi eh, morajo prevesti do preprečitve nadaljnega uhajanja CO2, prav tako je potrebno določiti okoljsko odgovornost v okviru obstoječega sistema, prav tako pa je potrebno zagotoviti ustrezne sisteme za preprečevanju nadaljne škode v primeru izpustov CO2 v eh, okolje oziroma v vodo. In eh, to je zadeva, ki nedvomno spada v eh, pristojnost OSPR. Večina podpisnic konvencije OSPR je članic EU, tiste, ki niso, so članice Evropskega gospodarskega območja in vsega, kar imamo tudi zagotovile vse države, da bodo OSPR tudi vključile v sporazum Evropskega gospodarskega območja. Menimo, da so ti ukrepi ustrezni za eh, reševanje tvegan povezanih z zajemanjem in srnevanjem oglika. In če samo še pojasnim področje uporabe te direktive, ta direktiva eh, ima, se uporablja na področju obalnih voda, priobalnih voda in ozemeljskih voda držav članic, kako tudi eh, izključenih ekonomskih con. Prav tako pa pokriva vsa območja v Severnem morju, kjer bo kadarkoli eh, prihajalo do eh, ekonomske izkoriščanja morskega dna v namene shranjevanja oglika. Kar zdaj testiranje tehnologij, Križ Davis ima prav, ko pravi, da imamo le malo primerov praktične uporabe te tehnologije, ampak eden najboljših primerov ki ga imamo, je geološko hranjevanje eh, pod morskim dnom. To je projekt Sleipner, ki teče že kar nekaj časa v, na norveškem. Milijon ton CO2 eh, je bilo že unešenih v naftno polje Sleipner eh, na norveški obali in zaenkrat še ni bilo ugotovljenih nobenih negativnih posledic. To je torej en zelo pozitiven primer. Potem imamo Evropski gospodarski program za obnovo gospodarstva, ki bo tudi financiral demonstracijske projekte, imamo tudi eh, druge vire financiranja in izkušnje, ki jih bomo pridobili s temi projekti, bodo potrdile eh, tudi okoljsko spremljivost teh projektov v skladu z direktivo. Še par besed, kar zdaj v mednarodni kontekst, eh, kar je omenilo kar nekaj poslancov. Kot so dejali Chris Davis in drugi, je nemogoče zamisliti si eh, uspešno bojevanje proti podnebnim spremembam, ne da bi se borili tudi proti vse večji uporabi fosilnih goriv strani hitro rastoče gospodarstva, kot so Kitajska in Indija. In eh, zato je po našem mnenju shranjevanje in vzajemanje eh, shranjevanja oblika pomemben element naše mednarodne strategije na tem področju, pomembno so tudi robustni sistemi nadzora, kar je po našem mnenju odličen presedan tudi za mednarodno raven in uh, to konvencijo OSPR in uh, dosedanje izkušnje na tem področju bomo uporabili tudi v pogajanjih v Kopenhavnu. Hvala lepa. Gospod Beros Garcia, kot razumem, ne želi spregovoriti. Dobro. Potem uh, pa zdaj zares predajam besedo gospe poročevalke, gospe Rosbach. Takker alle for deres ikke kun positive kommentarer til projektet her, men også for den Hvala lepa za vse pozitivne komentarje, s tem v zvezi pa tudi za novo znanje, ki ste mi ga posredovali v pripravi tega poročila. Moram reči, da je bilo zame kar presenetljivo obravnavati severo-vzhodni Atlantik. Sama prihajam iz pomorske države, Danske. In čudno je bilo slišati, da severovzhodni Atlantik sega od vzhodne obale Grenlandije, pa vse tja do. severnega tečaja in potem dol do Gibraltarja. To je kar veliko območje in eh, kot je dejala kolegica iz skupine EPP, je Balsko morje zelo občutljivi pomorski sistem, ki je sestavni del vzhodnega Atlantika. Kadar imamo topla poletja brez morja, eh, brez vetra, oprostite, eh, kisika v vodi ni več in bolj severno, ko gremo, teže postaja reševanje okoljskih problemov, ker je morje vse hladnejše. Ampak nasplošno povedano mislim, da se kar strinjamo in uh, upam, da boste potrdili te amandmaje, kaj te pomembno je najti dolgoročno, trajnostno rešitev za te probleme, ne le v zvezi s CO2. Ampak kot rečeno, to je le delček problema. Le en od načinov reševanja tega delčka problema, da se zadevo inicira v morsko dno naslednjo poročilo v zvezi s severno-vzhodnim Atlantikom, pa mislim, da bo lahko uporabilo tudi vsebino tega poročila kot neko pripravljalno razpravo na temo, kaj sploh storiti na dolgi rok v vzhodnem Atlantiku in da poiščemo neke realne rešitve, ne le, da sestavljamo sezname želja, ampak da imamo dejansko realno izvedljive projekte. To bi bilo vse z moje strani za danes. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Tako, spoštovani kolegi, mislim, da smo imeli kar dobro razpravo na temo tega besedila. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev amandmajev 9. oktober. Glasovanje v odboru za okolje bo med 3. in 5 novembrom, glasovanje v plenumu pa bodi si novembra ali decembra 2009. Hvala lepa in s tem je današnje zasedanje tudi prekinjeno.